Möchte Sie bitten Platz zu Prosim, če se lahko posedete, kolegice in kolegi. Torej, nocoj zastopam predsednika Arthuja, oziroma nadomeščam. Torej, še enkrat nocoj nadomeščam predsednika Arthuja, ki se nam bo pridružil nekoliko kasneje. Najprej bi vas prosil, da potrdimo dnevni red. S tem, da predlagamo, da nekoliko spremenimo vrstni red in sicer, da začnemo z glasovanjem, potem pa gremo nekako od zadaj naprej. 11, 10, 9 si bodo sledile točke po glasovanju. Najprej glasovanje, potem 11, 10, 9. Predlagam torej, da začnemo z glasovanjem, potem pa, kot rečeno, v obratnem vrstnem redu še preostale tri točke. E, ima, sprašujem pa, ali imate kakršno koli težavo s tem, da bomo glasovali o poročilu gospoda Artuija v njegovi odsotnosti. Zdaj, če ga morda še ne bo tu do trenutka, ko začnemo z glasovanjem o njegovem poročilu, morda naredimo kakšno minutko odmora, kajti to je pomembno ne le z vidika vljudnosti, ampak tudi z vidika dejstva, da potekajo še pogajanja okrog poročila in bi rad dal gospodu Artuju kot poročevalcu možnost, da to tudi predstavi. Torej, sporočila predsednika jih ni in če se strinjate, predlagam, da se kar lotimo glasovanja. In sicer najprej glasovanje gospoda Olbrihta in gospe Toma, umestni pregled večletnega finančnega okvira 2014 do 2020. Najprej predlagam poskusno glasovanje. Gospod Olbricht nam je že sporočil, da je pozabil kartico. A, jo imate, dobro, no, potem pa odlično. Toliko, da se preštevamo. Gospod Tartvi, bi prevzeli? No, Problem smo torej rešili, predsednik je tu, tako da ne bo potrebno prekinjati seje, ko pridemo do njegovega poročila. Predlagam poskusno glasovanje. Še en manjka. 33 kartic je vklopljenih, 32 je glasovalo. 5 ELS preveč. Ne, ne, vse je v redu. Mislim, da zgleda kar dobro. Tudi jaz sem hotel to enkrat povedati, no, v mikrofon. Okay, machen wir nochmal einen Test. Irgendwo gab es ein Problem, bitte. Torej, še enkrat, če poskusimo z glasovanjem, da vidimo, ali ni morda kakšne težave. Vse v redu? Dobro. Najlepša hvala. Torej, s tem je zaključeno poskusno glasovanje in lahko se kar lotimo čisto pravega glasovanja. Gospod predsednik, brez težav vzamete v roke glasovalni seznam socialistov, bi bili čisto veseli, ampak mislim, da ga rabim jaz. Mislim, da se morava presesti. Torej, amandma ena. Vali in Zani, kdo je za? Nihče. A ja, več vas. Kdo je proti? Kdo je proti? vzdržani? Zavrnjeno. Amatma dve. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amatma tri. Za? Trije za, proti? Bistveno več, vzdržani? Zavrnjeno. Vsehovski za? Za? 9 za, proti. Nekaj več vzdržani. Dobro, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 za, 20 proti. Amadma 5. Zinedinos. Za. 2. Proti. Bistveno več. Vzdržani. Zavrneno. Kompromis A. Za. Mnogi. Proti. Manj. Vzdržani. Zavrneno. Ne, se upravičujem, sprejeto, seveda se popravlja predsedujoči. 6, 13 brezpredmetna, amadma 7 za, nihče, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 9 za, ah ja, ustni predlog spremembe in zanima me, da je, ali se poročevalca strinjata, gospe Nirjada ni, gospod Omarči, nam lahko obrazložite, zakaj tu gre. Ne. Dobro, potem pa preprosto glasujemo o amandmaju brez ustnega predloga sprememb. Amandma 9, gospod Mirjada, kdo je za? Ja, proti? Nekaj manj, vzdržani, torej sprejeto. Amandma 10, za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12, za? Proti? Proti? vzdržani, zavrjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Žal mi je, gospod Zdehovski. Amat ima 15 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. 18, 42, 16, 17, 19 in 20 so brezpredmetni in nadaljujemo z amandmajem 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 23 za. A ne, 23 je brezpredmetni, se upravičujem, pravi predsedujoči. 24. Dvaindvajset je brezpredmeten, triindvajset pa ne. Ne, tudi, če je enaindvajset sprejet in enaindvajset smo sprejeli, je prav. No, glej, glej. Torej, štiriindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo tu ustni amandma avtorjev k odstavku šest. Nedvomno sta avtorja za, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani je zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani je zavrnjeno. Še en ustni predlog spremembe eh, poročevalcev k amendmaju 9 za, proti, vzdržani je zavrnjeno, 39 za, A sprejeto, se upravičujem. 39 torej za, proti. Še enkrat, kdo je proti? Vzdržani zavrneno. Preverimo? Dobro, preverimo. Konec glasovanja. 22 proti, 11 za zavrneno. 40 za. Amandma 40 za proti vzdržani, sprejeto. Amandma 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 54 za, 44, pardon, proti, vzdržani, zavrno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani zavrno. 46 za, proti, vzdržani zavrneno. 47 za, proti, vzdržani zavrneno. 48 za, proti, vzdržani zavrneno. 49 za, proti, vzdržani zavrneno ustni amandma poročevalcev k odstavku 15b za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. 26, 53, 54, 55 so brezpredmetni in še zadnje glasovanje, med ima 56 za, proti, vzdržani, zavrneno in še končno glasovanje elektronsko, prosim. Izšli se. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, 7 proti 1 vzdržan glas. Čestitke poročevalcem. Tako, gremo naprej. In sicer uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, poročevalec kolega Negresko. kar začnimo. Amandma ena za, proti, vzdržani. Ja, nekaj se vas ne premika, preverimo, prosim. Elektronsko preverjamo. Ana möchte nicht abstimmen. Eden ne želi glasovati? Dobro. No, zdaj pa je. Zdaj smo vsi. 19 za, 16 proti. Hvala. Torej, amadma 2 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 3 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 4 za proti, vzdržani. Mislim, da zavrnjeno. Amandma 5 za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeta. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeta. 7 za, proti. Proti? Vzdržani. Mislim, da zavrneno. Osem za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Devet za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Enajst za. A ja, ta je brezpredmeten. Dobro, potem amendma 12. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 13. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Štirinajst za, proti, vzdržani sprejeto in še končno glasovanje in sicer elektronsko, prosim. Še dva manjkata, še en. Dobro, smo vsi, zaključimo z glasovanjem 29 za 7 proti 1 zdržan, sprejeto in čestitke poročevalcu. Tako. Želite, da jaz opravim glasovanje o vašem poročilu, gospod Artvi? Da? Če mi nekdo iz moje skupine lahko prinese glasovalni seznam, bom zelo hvaležen. Um torej, dvominutni odmorček in potem nadaljujemo. chers collègues nous reprenons nos travaux kolegice in kolegi nadaljujemo z delom najprej se opravičujem za zamudo zaradi zamude vlaka iz pariza v strasbourg in hvala jensu gajerju ki me je nadomeščal v prvem delu glasovanja torej nekaj težav smo imeli pri oblikovanju končnega kompromisa glede poročila, ki ste mi ga poverili v zvezi z poslovnikom. No, s koordinatorji in poročevalci v senci pa smo uspeli izoblikovati novo kompromisno različico in naše službe bodo zdaj napravile kopije in vam eh, to posredovali vsem in predlagam, da glasujemo najprej o transferjih. Če ne še temu ne nasprotuje, bi dal besedo Žoze eh, Manuelu Fernandešu v zvezi z transferi, upoštevajoč seveda glasovanja, ki so že bila upravljena. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre torej za vsa eh, plačila, ja, in sicer 23, eh, gre za globalno plačilo. O tem smo že govorili in kot vemo vsi, imamo določeno mero nezadostnega financiranja. 7,3 milijard evrov gre v žepe držav eh, članic in komisija je našla 855,9 milijona evrov eh, prerasporeditev, da ne bi izgubili vseh teh sredstev, ki niso bila izkoriščena samosebno podpiram ta prenos in eh, tudi priporočam potrdil. Ne vem, ali grem lahko naprej na naslednjega, 24. In sicer gre za finančni prispevek skladu za prilagoditev globalizaciji. O tem glasovanje še ni potekalo, bo pa in sicer gre za Estonijo. A ne, je že bilo izglasovano. Gre za Estonijo in sicer v višini 1 131.358 evrov. In tudi tu predlagam potrditev. Potem 28 eh, komisije predlaga 20,3 milijona evrov, ki bi jih prerasporedili v eh, postavko za pokojnine, invalidnine in eh, odpravnine in sicer gre za dodatne stroške, ki so nastali zaradi upokojitev z 1. julijem 2015. Tako da predlagam podvrtitev tudi te prerasporeditve. Potem 29, tu gre za okrepitev inštrumenta za mir in stabilnost za 10 milijonov evrov, da bomo na ta način lahko še naprej financirali aktivnosti v Libiji, Tuniziji, Jordaniji in eh, morda tudi v Gabonu. Sredstva prihajajo iz eh, postavke zunanja politika in eh, skupna varnostna politika. Tudi tu predlagam potrditev. Potem pa imamo še eno zadnjo prerasporeditev in sicer 30. Tu komisija predlaga krepitev inštrumenta za soseščino in sicer 71,5 milijona za aktivnosti povezane z begunci iz Sirije in pomoč sosednjim državam Sirije. Ta sredstva prihajajo iz prav tako poglavja o skupni znanji in varnostni politiki. Sredstva pa se bodo izplačala preko sklada MADA. Zdaj ne vem, ali mi komisija lahko kaj pove o ukrepih, ki jih namerava sprejeti, da bi na ta način prepričala države članice, da več sredstev namenijo skrbniškim skladom, kajti proračun Unije je sredstva že namenil v, ta, v te sklade, zaveze držav članic so bile sprejete, denarja pa ni. In sprašujemo zdaj, kakšno je stanje, kar zadeva uplačila iz držav članic v te skrbniške sklade. In kakšen je nauk, ki ga iz vsega skupaj lahko potegne komisija. Gospod Lerner, lahko odgovorite na to vprašanje? Hvala, predsedujoči. Lahko vam dam nekaj dodatnih podatkov o porabi teh sredstev. S temi sredstvi bomo v polni meri izpolnili zaveze iz londonske konference, ko bodo ta sredstva prerasporejena. Namen pa je prispevati k dolgoročnemu okviru, katerega namen je pomagati sem tistim, ki trpijo škodo zaradi sirske krize v državi sami in v sosednjih državah Libanon in Jordanija. Sprašujete, kaj konkretno financiramo iz teh sredstev. Tu gre torej za zagotavljanje izobraževanja, boljšega dostopa do zdravstva, boljše infrastrukture za pitno vodo in eh, odplake in pa promocija odpornosti, ekonomskih priložnosti in socialne vključnosti za begunce in pa skupnosti, ki jih gostijo. Konkretno se bomo lotili potreb v sektorju izobraževanja, da bi na ta način bistveno prispevali tudi k pozivu iz Londonske konference, da vsi begunski otroci sodelujo v izobraževalnih programih. S to dodatno pomočjo preko sklada Mandat bomo lahko izvrševali vrsto projektov v višini 384 milijonov, ampak eh, naenkrat imamo le 41 milijonov evrov dejansko na voljo. Tako da to je tisto orodje, ki je na voljo za to, da se ta sredstva takoj uporabijo v ta dober namen. Hvala. Zanima me, ali eh, države dejansko se odzivajo v višini, kot si to želi komisija. Gospod eh, splošni poročevalec, zelo na kratko, ne bom eh, tratil več časa s to temo. Prosil bi za potrditev, ali te številke držijo ali ne, kaj te informacije, ki jih imam jaz, so, da so države članice prispevale 69, skoraj da 70 milijonov v sklad mandat. Eh, kar je daleč od 500 milijonov, ki so no, obljubljeni. Eh, Evropska komisija pa je 795,3 eh, milijona evrov že namenila temu skladu. In zanimivo je, ali je to res in kaj storiti, da bodo države članice dejansko spoštovali svoje zaveze. Ima kolegi še. Ja, kolega, imam predlog. Imamo odstavek v resoluciji o proračunu. In ta sredstva bomo porabili, kot je načrtovano in da na ta način prispevamo k reševanju problemov v sosedah Sirije. Ampak, ko bodo ta sredstva izčrpana, pa predlagam, da komisijo pozovemo naj države članice pozove, da ta sklad zopet napolnijo, mi pa bomo potem podvojili sredstva. Torej, odvisno od tega, kar bodo uplačali države članice, bomo potem še mi dodali 100 odstotkov zraven. Na ta način bomo spodbili države članice k temu. Mislim, da bo to bolje, kot da zadeva poteka obratno. Že trikrat sem to doživel od držav članic, namreč tu pa tam dajo neke zaveze, Mm, ja, iz proračuna EU bo prišlo toliko in toliko denarja. Mi potem slišimo za te zaveze iz časopisa, ampak smo konec koncev tudi edini, ki se potem držimo eh, teh svojih zavez. Države članice pa si z eh, tremi milijoni potem kupijo vstopnico. To. Ampak da, dajmo stvari postaviti na glavo, naj komisija eh, zadevo stvari ravno obratno in mi kot proračun, za, o, kot odbor za proračun, bomo potem rekli, kako države članice vplačajo, bomo mi podvojili denar. Dobro, v vsakem primeru, kolegice in kolegi, tega ne bomo rešili nocoj. Vprašanje je odprto in eh, predlagam, če ni drugih eh, komentarjev, da gremo na glasovanje. Naš splošni poročevalec za proračun 2016 predlaga pozitivna mnenja k tem petim predlogom prerasporeditev. Eh, najprej prerasporeditev 23, elektronsko prosim glasujte. Ste vsi glasovali? Da. Konec glasovanja. Sprejeto 33 za 6 proti. 24. Prav tako elektronsko glasujte. Konec glasovanja. 30 za, 8 proti, 1 zdržan. 28. Elektronsko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, 23 za, 5 proti. 29. Elektronsko, prosim, glasujte, prosim. Skratka, je klub. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, 5 proti. 30. Glasujte. Skratka, je klub. Konec glasovanja. Sprejeto. 32, 32 za, 5 proti, 2 vzdržana. Prehajamo na druge oddelke, gospod Depre. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, tu imamo štiri prerasporeditve. Prva zadeva očkodnine zaradi dopusta funkcionarjev, mislim, da decembru za naslednjih pet let, 10.500 na mesec in potem po upokojitvi 9.000 eh, na mesec. Vse skupaj je v skladu s pravili, tako da ne vem, kako temu nasprotovati. Kar zadeva tri ostale preusporeditve, gre za plačilo Evropskega sodišča. Prvi je namenjen postopnemu nadomeščanju strojev v tiskarni, trenutne trenutni stroji so pogosto v okvari. Eh, potem 870 tisoč evrov iz eh, postavke 2100, tu gre predvsem za varnost, torej varovanje objektov. Gre za tudi odpravo nepotrebnih dostopnih točk in pa tudi posodobitev informacijske tehnologije. In potem še zadnji, 215 tisoč evrov iz postavke 2100 v, v postavko 1654 gre za polivalentni center za otroke, gre torej za to, da se eh, stroški za vrtce pokrijo, kajti eh, ti stroški se večajo. Po drugi strani pa gre tudi za financiranje mm, dogovora eh, med sodiščem in uslužbenci, kar zadeva zavarovanje, da primer brezposobnosti, 150 tisoč evrov. Temu mislim, da nimamo kaj nasprotovati, čeprav imam določene pomisleke, kar zadeva dolgoročni dopust za uradnika na ravni AD14, pa vendar. Gospod Agnew želi besedo, izvolite. Hvala lepa. Imam vprašanje za gospoda Depreja. Mi lahko potrdite, prosim? da gre pri prvem glasovanju dejansko za denar, ki se bo plačeval pet let. Uredba pravi do petih let. Mene zanima, da je kaj ta zaveza, koliko let. Ja, običajno to ne sme preseči petih let. Mislim, da je to najdaljše dovoljeno trajanje. Euh, non, j'imagine que c'est jusqu'à l'âge de la pension. Ne, mislim, da gre to do upokojitvene starosti. Informacije, ki jih imam, so naslednje. Za mesec decembr 18 tisoč evrov, januar, marec 15 na mesec, eh, april, eh, do, eh, april juni 12 500 in potem 6 500 na mesec do naslednjih pet let do upokojitve. To so informacije, ki jih imam. Ampak gospod Depre, koliko mesecev, kaj je danska skupna vrednost te obveznosti? Kako dolgo bomo tega posameznika plačevali za nič dela? Gre torej za izvajanje priloge štiri kadrovskih predpisov. In eh, kadrovski predpisi mislim, da niso predmet diskrecijskega tega odločanja. Gre torej za jasne predpise, ki veljajo v primerih kot je ta. Ali lahko prosimo predstavnika Evropskega socialnega elektronskega sklada za dodatne informacije? Je pa. Dobro, če ni drugih vprašanj. Ja, Gospod predsednik, naj samo povem, da se zdi, da je to zelo nedorečena obveznost. Ta posameznik po pravilih lahko dobiva ta denar do petih let. Zdaj, nekega dne bo pač prestopil tisto starost, ko je bo prišel do upokojitvene starosti. Ja, treba je pač pomnožiti mesečno plačo s število mesecev, ali kako. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, žal je zadeva bolj zapletena. Za mesec december 18 tisoč evrov, to sem že povedal. Predvidno je, da za potem za obdobje treh mesecev še naprej prejema nadomestilo v skladu z osnovno plačo, torej januar, februar, marec 15 tisoč evrov na mesec. Potem, odvisno od starosti in trajanja zaposlitve, 25, in 80 odstotkov osnovne plače od 4. do 6. meseca, 70 odstotkov osnovne plače za naslednjih 5 let in potem 60 odstotkov osnovne plače. Potem pa zaključim, da se zdi, da ima ta človek veliko srečo. Vsekakor je to pač v interesu službe, tako da bi njegova prisotnost očitno stala službo bistveno več v primerjavi z očkodnino za to, da ne dela nič. Torej, eh, kdo nasprotuje tem prerasporeditvam? Ne? Glede ostalih tudi ne? Dobro, s tem torej je vse skupaj potrjeno. No, komentarje seveda bomo dali na zapisnik gospa Holmajer. Prošen je gospod Egnjo. Prosim, ali lahko demokracija deluje in da glasujemo o teh štirih predlogih? Prosim. Ja, lahko. Torej, prva prerasporeditev. In sicer elektronsko, prosim. Glasujte. Glasujte. Konec glasovanja. Potrjeno. 24 za, 5 proti, 8 zdržanje. Glede ostalih, mislim, da nima smisla glasovati. Gospod Egnjo, verjetno tu ne vidite demokratičnega premankljaja. Dobro, torej potrjeno. Glede prvega pa razumem, da imate določena vprašanja. Gospa Holmajer nima prošen, ki bi bile v teku, tako da gremo zdaj nazaj na poročilo o poslovniku. Dobili ste novo različico globalnega kompromisa. In zdaj gre za člen 25, 65, in potem še člen 87 in 88 in eh, potem prilogo 6, 4, odstavek 2 in 3. Tu gre za amandmaje 1, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. 18, 19, 47, 49, 50, 58. 60, 71, 20, 46, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 in tako naprej. Do 73, 51 in 44. In dobili ste tudi vse nove redakcijske predloge, bi pa vas opozoril na enega izmed njih. Gospod Fernandez. Zelo na hitro. 6b. Pri formulaciji tu smo iz, izbricali if appropriate, kar pomeni, da imamo sedaj med rokami, potrebno je tu izbrisati ta if appropriate. Kot sedaj navajam, shall be put to plenary vote in sicer skladno s členom 314 eh, eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Kar pomeni, da je potrebno črtati tudi ta if appropriate. Eh, sicer pa poznate v celoti to kompromisno, ta kompromisni predlog. Če nimate drugih pripomb, vas vprašam, kdo je za. Hvala lepa. E, kdo je proti, kdo se je vzdržal? Sprejeto. No, sedaj je na vrsti glasovanje o e, predlogu spremembe 10. Kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal? Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti. E, kdo se je vzdržal? Želite, da glasujemo v celoti? v bloku, v bloku eh, 10, 12 eh, eh, in tako dalje, 17. Gre za 8 dopolnil, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, so zavrnjeni. Številka 2, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. 21. Kdo je za? Mm, tu lahko tudi vzamemo skupaj več teh eh, amandmajev od 21 do 43. 21 do 43. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeni. 45. Eh, eh, gospoda Tavrta. Kdo je za, proti, zavrnjen tri. Ta je bil umaknjen. Dajem na glasovanje 67, 68 in 69, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeni. 60 gospoda Gera, kdo je za, proti, eh, kdo se je vzdržal, zavrnjen. Sedaj pa eh, besedilo v celoti in sicer z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 29 za, 2 eh, sta se vzdržala, 7 proti. Hvala lepa. Tako da smo pri kraju glasovanja. Sedaj pa prehajamo na zanimivo izmenjavo mnen s komisijo. Kaj ti komisija bo Eh, tu predstavila osnutek eh, novih finančnih pravil, ki naj postanejo enostavnejša za njene uporabnike in sicer na zahtevo parlamenta, da bi prišli do skupnega, eh, skupnih pravil v, teh, v tem predlogu, pa so tudi amadmaje, ki se našajo na sek, sektorske, sektorske predloge sprememb in se Eh, tu so ušteti eh, tudi evropski strukturni oziroma predmeti eh, leteh so tudi evropski strukturni in investicijski skladi, zato da bi prišli do enostavnejših rešitev. Zahvaljujem se predstavnikom komisije, kakor tudi odbora za proračunski nadzor, potem različnih drugih Eh, ki delujejo na vseh najrazličnejših področjih, tudi kmetijstva eh, in ostalih. Gospa eh, Kelvinjo, pozdravljam jo med nami in ji dajem besedo. Ok, uh, bon, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir donné. Euh, Hvala lepa. Hvala za to priložnost danes, za eh, predstavitev našega predlo, predloga teh, eh, teh pravil, kot je ravno kar omenil eh, predsednik. Sedaj prehajam na angliščino, kajti to smo pripravili v angliščini, tako da bo verjetno bolje to predstaviti na ta način. Hvala, da smo imeli priložnost danes obravnavati skupaj budget. Vesele me je, da lahko danes pregovorim pred odborom za proračun o tej zadevi. Veliko energije smo uložili v pripravo predloga omnibus za reformo finančne uredbe. Veliko veselje mi je, da lahko to danes predstavim, kajti nujno je doseči napredek uh, pri različnih uh, delih zakonodajnih oblasti. Še vedno nimamo vseh uradnih prevodov, tako da uradno še ne morete začeti s svojim postopkom. No, ampak tudi svet je neformalno dosegel že velik napredek, predelali so celotno besedilo in uh, zato nas seveda zanima, kakšna mnenja in stališča ima dosedaj o tem predlogu parlament. Na prvem posnetku lahko vidite to, o čemer je govoril tudi predsednik Artui. Za tem predlogom smo skušali nasloviti predvsem pritožbe, probleme, na katere so nas opozarjali v parlamentu, v odboru regiji. Eh, različni deležniki v državah članicah so nas na to opozarjali. In zlasti smo upoštevali ugotovitve iz javnega posvetovanja, s katerim smo začeli spomladi. No, dobili smo zelo pozitiven odziv na vseh straneh, vsi so si želeli poenostavitve in pa večje mere prožnosti. To nas ne preseneča, kajti to sta dva koncepta, ki jih vsi cenite in to sta bili dve glavni pomankljivosti, ki obstajata v sedanjem zakonodajnem okviru. Neko vprašanje je bilo zastavljeno v zvezi z uh, manjšimi deli, recimo pavšalnimi zneski, ki jih je zahteva recimo raziskovalna skupnost. Skušali smo se kar najboljše odzvati na, te, na ta vprašanja v našem predlogu, ampak nasplošno so se vsi zavzeli za to, da bi pravila poenostavili. Ena z glavnih sprememb, ki jih bomo uvedli, je sprememba, ki jo je omenil gospod Artui imamo zelo zapleten uh, skupek zakonov, zakonodaje, ki urejajo izvajanje proračuna, imamo recimo sklep o lastnih uh, virih, imamo večletni finančni okvir med institucionalni dogovor, imamo finančno uredbo, potem sektorska pravila, uh, uredbo o skupnih določbah, potem moramo sprejemati delegirane akte, notranja pravila, smernice, vse to pomeni, uh, zelo zapleten postopek na tisoče strani pravil, ki jih moramo izvajati in to samo na evropski ravni. No, potem imamo še tukaj raven držav članice, tudi države članice, ki samo skupaj dodajajo dodatne pragove in zahteve za izvedbena pravila. Tako da tukaj moram reči, da je bil naš pristop precej drastičen. Rekli smo, začeti je treba na evropski ravni. In vsekakor moramo uh, strniti finančno uredbo in pa pravila o izvajanju, tako da bomo vse tukaj imeli poenotena pravila in v kolikšni meri je to možno, moramo odpraviti specifičnosti v posameznih sektorjih, treba zagotoviti, da bo finančna uredba tista ta poenotena knjiga vseh pravil. To nam ni stotno uspelo, ampak eh, smo pa precej dosegli napredka. Kaj smo naredili? Združili smo delegirane akte skupaj z finančno uredbo in skušali smo odstraniti podvojevanja, neskladnosti. Rezultat je 25 odstotkov besedila manj. Eh, vse, kar se tiče pravil na evropski ravni. Seveda ni treba posebej podariti, da je ta postopek, s katerim sedaj začenjamo, šele prva stopnja, kasneje si bomo morali ogledati še uh, smernice, nacionalna pravila in tako naprej. To je torej uh, proces, ki se ne bo zaustavil pri finančni uredbi, pa to bi bil glavni korak, ki smo ga naredili v smeri proti poenostavitvi. No, uh, tukaj imamo tudi eno zelo pomembno obsesijo, verjetno. Uh, Eh, to dobro poznata tudi odbor za proračun, odbor za nadzor proračuna. Skušali smo se na vsak način izogniti temu, da bi uh, kakorkoli oslabili zdravo finančno poslovodenje. Pravzaprav smo še postri zakonodajo, ko gre za boj proti ponarejanju, proti goljufijam. Okrepili smo besedila v zvezi z izogibanjem eh, davkom, zlasti ko gre za finančne inštrumente in pa razširili smo pravila za odpravo konflikta interesov na vse ravni menedžmenta. Eh, torej, zapolnili smo vse vrzeli in razširili smo pravila za to, da bi se lahko izognili temu, eh, da bi ostala kakršnakoli vrzel ali pomankljivost na področju zdravega finančnega poslovodenja. Eh, glavno, glavno priporočilo, glavni moto je poenostavitev, zlasti za prejemnike evropskih skladov. To smo skušali doseči z različnimi sredstvi, eh, ki jih lahko opazujete čez celotno finančno uredbo. Razširili smo pošalne eh, zneske za, za manj dokumentacije, za manj napak. To je računsko sodišče vedno znova izpostavljalo kot vir napak. Torej gre za dejstvo, da imamo zapletena pravila in da sistemi temelijo na, povrači, na polnem prv, povračilu, namesto da bi pri tem uporabljali pavšalne zneske. Uh, to pa ni smiselno za določanje urednote nepovratnih sredstev ali kakšnega drugega finančnega inštrumenta. Zato smo želeli razširiti uh, Eh, uporabo pošaljnih zneskov. Prav tako smo eh, vse skupaj vključili prostovoljno delo, to so nevladne organizacije zelo dolgo pričakovali od nas. Eh, predlagali smo tudi spremembo kmetijskih pravil za poenostavitev pobude za mlade kmete. Prav tako smo se premaknili na poenoteno računovodenje. To je ena izmed ključnih nalog poenostavitve. Skušali smo tudi poskrbeti za poenostavljene prispevke, ki niso vezani na stroške, ki temelijo na rezultatih, na pogojih in ki se plačajo ob dobavi. Naj vam podam zgled za to. Ko govorimo o upravičenkah, o prejemnikih eh, um, pavšalnih zneskov za recimo sklada za najbolj prikrajšene skupine. Tukaj se skušamo kar najhitreje um, približati rezultatu. Torej, koliko ljudi je bilo nahranjenih, to je pomembno, ne pa da imamo celoten nadzor nad stroški za hrano za te osebe in tako naprej. Skušamo torej Eh, tukaj nekako poenostaviti zadevo, se skupaj naj temelji na rezultatih ali pa na pogojih ali pa na določenih ex ante pogojih. Eh, kot sem že povedala, naš cilj je, da bi poenostavili življenje prejemnikov. Predvsem pa želimo tudi zmanjšati stopnjo napak. Računsko sodišče je večkrat opozarjalo na to, da eh, če imamo ehm, plačila, ki temelijo na rezultatih, je stopnja napak nizka. Veliko je napak, ki prihajajo iz. Eh, eh, neprofit iz načela nedobičkonosnosti, to ima precej negativno, to predstavlja negativno spodbudo. Če spodbudimo prejemnike naj iščejo druge vire financiranja ali pa da naj iščejo nove, neke druge koristi, ki prihajajo iz investicij iz evropskega proračuna. Eh, potem je to seveda kontraproduktivno, zato smo se dotaknili tudi tega načela, prav tako pa smo o, o, poenostavili eh, pravila o nekoristnosti kumulativnih zneskih za manjše prejemnike. Prav tako smo poenostavili poročanje za dejanske stroške. Eh, želeli smo se na ta način izogniti eh, ex post napakam pri podrobnih zneskih, ki so bili eh, tukaj porabljeni. Se pravi, neposredno se soočamo tukaj z priporočili računskega sodišča in upam, da bo to privedlo do dodatnega zmanjšanja stopnje napaka. Torej, eden izmed, eno izmed ključnih načel poenostavitve ima opraviti z ex post kontrolami in pa z računovodenjem. Uh, Že dolgo časa govorimo o e, načelu poenotenega računovodenja. E, vsi si to želijo, ampak e, v realnosti pa vidimo, da se izvedejo vsi računovodski postopki dvakrat, trikrat, štirikrat na terenu. Tako da res smo si želeli tukaj omogočiti možnost poenotenega računovodenja z vzajemno zanesljivostjo um, um, računovodskih izkazov. Če je nek računovodski izkaz zanesljiv, potem ni treba, da sami preverjamo, lahko se zanešemo na računovodski izkaz, ki je bil pripravljen na nižji ravni, recimo na lokalni ravni, na nacionalni ravni ali pa na evropski ravni. Uh, tudi računovodsko sodišče zelo podpira to uh, potezo, to pravi nekoliko presenečena, kajti nismo bili prepričani, kakšna bo tukaj reakcija računskega sodišča. Ampak dejansko so to potezo podprli, zlasti, če, bomo, če bomo prestopili na sistem analize na podlagi rezultatov, ne pa stroškov, ki so nastali. No, vem, da je tudi gospodu Artuju všeč poenostavitev, tukaj lahko vidite jasen graf. An NGO, which is performing kjer vidimo nevladno organizacijo, ki deluje, imamo ex ante oceno, imamo mednarodno eh, organizacijo, ki se ukvarja s to nevladno organizacijo, Svetovna banka ali pa kakšna druga institucija, eh, ta dobiva donacije iz Evropskega proračuna in iz drugih institucij. Trudna situacija je takšna, da imamo do pet eh, računovodskih izkazov za to isto dejanje in to ni teoretični primer, to se na terenu resnično dogaja. Mi si želimo sistema, kjer bi se lahko medsebojno zanašali na računovodske izkaze in ko bi enkrat imeli ex ante oceno, ki bi ugotovila, da je mm, analiza stroškov, nadzor bil ustrezno narejen, potem bi na podlagi tega pripravili en sam računovodski izkaz. E, to je veliko bolj enostavno, če e, seveda e, analiza temelji na rezultatih, ne pa na analizi podrobnih stroškov, ki so nastali. Naslednje poglavje. Poenostavitev za upravičence. Eh, potem zmanjšanje števila računovodskih izkazov, poenoteno računovodenje. Še eno pomembno področje ukrepov, ker predlagamo spremembe, je okrepiti interoperabilnost različnih inštrumentov in različnih modelov upravljanja. Ena izmed pritožb, ki jih smo jih dobili, je bila ta, da je težko artikulirati. Uh, nepovratna sredstva kot finančne inštrumente. Recimo, težko je pridobiti nepovratna sredstva za sklad kot je EFSI. Tudi za naše partnerje, če imajo neposredno ali posredno upravljanje, je treba uporabljati različne sisteme. Pri različnih sistemih upravljanja gre za podvajanje kontrol in potem to spet privede do napak. Kaj želimo? Mi želimo poenostaviti eh, postopek. Nekdo lahko recimo skupaj z finančnimi inštrumenti uporablja strukturne sklade, lahko kombinira neposredno in posredno upravljanje. Eh, z, če so vpletene mednarodne institucije, potem lahko uporabimo njihovo metodologijo za celoten postopek. Tako da tukaj se ne bom sprav, eh, spuščala v podrobnosti, ampak skušali smo um, v kar največji meri uporabiti en skupek pravil za eh, celoten postopek, tudi ko so vključeni različni instrumenti. Bolj učinkovita uporaba finančnih instrumentov. Eh, torej, ne, samo, ne gre samo za interoperabilnost med finančnimi inštrumenti in drugimi orodji, gre tudi za lažjo uporabo finančnih inštrumentov. Z poenostavljenimi pravili, ko gre za poročanje, za odpravo zahteve potem, da finančni posredniki poročajo o posameznih individualnih upravičencih finančnih inštrumentov, sredstev. Ja, to se morda sicer zdi dobra ideja, ampak eh, to poročanje po posameznih upravičencih pomeni, da bi morali za vsakega izpolniti desetstranski obrazek in informacija, ki bi jo dobili na podlagi tega, bi bila manj zanimiva kot pa agregat vseh teh upravičencev, katerih eh, profil imamo in ki so eh, uporabniki naših finančnih inštrumentov. Prav tako želimo eh, ponovno uporabiti, unovič, eh, bolje uporabiti unovično razporejanje v evropski proračun, tako da so ti programi določen, do določene stopnje samofinancirani in skušamo eh, poskrbeti za isto izhodišče za vse organizacije. Investicijska banka je sicer eh, privilegirani partner, ampak ni edini partner mm, za naš proračun. In pa še zadnji elementi našega predloga, eh, fleksibilno upravljanje proračuna, to vključuje nekatere izmed elementov, ki smo jih vključili tudi v umestno revizijo, pregled Vidim, da je tukaj gospa Toma, mislim, da sem prej videla tudi gospoda Olbrihta. Torej, ta blazina, fleksibilnost za zunanje delovanje, to je 10 odstotkov uh, ovojnic iz uh, razdelka 4, omogoča večjo stopno fleksibilnosti, uh, potem pospešeno izvajanje solidarnostnega sklada v okviru Evropskega solidarnostnega in globalizacijskega sklada. Vedno znova se deležniki pri obtožujejo nad eh, predolgimi postopki tukaj. Eh, razširitev skrbniških skladov, ki ne bodo več uporabljeni samo za zonanje delovanje, ampak tudi za notranje delovanje, vse teoretično gledano. Potem rezerva za krizo. Eh, tudi to je bil predlog Evropskega parlamenta. To bi financirali iz preostalih obveznosti iz preteklih let. Potem možnost, da bi uporabili rezervo tudi za Evropski sklad za strateške investicije in pa sedaj za eh, Evropski sklad za eh, trajnostni razvoj. Za naslednji večerni finančni okvir eh, prav tako predvidevamo poenotene določbe. Skratka, toliko je različnih skladov okrog proračuna, da smo želeli imeti poenoteno upravljanje vsega tega premoženja. Tako da uh, Eh, tudi to je eden izmed korakov na poti do poenostavitve. Potem eh, poenostavljena administracija, o tem ne bom govorila na dolgo in široko, gre prej za notranje zadeve, ampak verjetno boste razumeli, da je to edini postopek, ki eh, govori o tem, da je treba poenostaviti tudi življenje administracije. Vse, vsi drugi posnetki so govorili o poenostavljanju življenja za upravičence. Želimo tudi okrepiti sodelovanje državljanov pri oblikovanju proračuna, tako da bi tudi oni imeli kakšne kakšno besedo o tem, kako bo evropski proračun porabljen v njihovih lokalnih skupnostih. In ne na zadnje smo želeli povdariti osredotočenost na rezultate. To je ključna prednostna naloga za podpredsednico Georgijevo in komisijo. Skušamo se osredotočiti na rezultate, želimo omogočiti plačila na osnovi outputa, na osnovi rezultatov, na osnovi pogojev na tereni in pa screenline Streamline reporting, torej poenoteno poročanje, eh, en svežen ex ante in pa en svežen ex post. Eh, torej gre za svežen o integriranem poročanju. Vem, da ste imeli nedavno v odboru za proračun eh, predstavitev o tem. O tem sem jaz poročala in parlament je naše predloge zelo pozdravil potrebujemo torej bolj razumno poročanje. Torej, z eno besedo. Skratka, naj povzamem. Eh, oprostite, da sem morala tako na hitro pregledati predlog. Pripravili smo nek omnibus, kajti menimo, da nima smisla, da nekaj spreminjamo v finančni uredbi, če so potem uh, če bodo potem uh, sektorska pravila neskladna s tem, kar predlagamo. Naj vam podam primer. Če bi recimo imeli poenoteno računovodenje pri, v finančni uredbi, pa bi potem uh, v uredbi o skupnih določbah bilo vse skupaj drugače urejeno, potem to ne bi obrodilo uh, dobrih sadov. Če bi imeli pravila o izogibanju na skrižju interesov, pa bi to bilo samo v finančni uredbi, ne pa v sektorskih pravilih, potem bi spet prišlo do protislovja znotraj zakonodajnega okvira. Zato smo um, skušali nekako uskladiti finančno uredbo in pa 50 uh, eh, drugih zakonodajnih uh, kosov. Ampak ne slepite se, 50 odstotkov eh, pravil prihaja ravno iz finančne, ravno iz finančne inštrumente. Eh, iz finančne uredbe, oprostite. Eh, skratka, polno želimo spoštovati pristojnosti posameznih institucij, želimo pa na koncu dobiti dosleden, poenoten skupek pravil, No, seveda ne sme biti preveč enostavno trošiti javni denar, ampak eh, treba pa se izogniti temu, da bi mi nepotrebna bremena za upravičence, za uh, organe za upravljanje, treba je uskladiti uh, Eh, tudi stališča v svetu, v parlamentu. Eh, no, naslednji korak eh, upamo, da bomo uspeli doseči do konca decembra dogovor o reviziji večletnega finančnega okvira. Upam, da boste obe institucije do takrat tudi dosegli napredek, tako da bomo končni politični dogovor o celotnem tem svežnju dobili naslednje leto pod mateškim kar v času malteškega predsedovanja, eh, ki se zelo veseli tega izziva, tako da bodo potem nova pravila postala veljavna 1. januarja leta 2018. Tukaj moram biti odkrita. Eh, kolegom vedno znova pravim, da vsakeč, ko smo skušali poskrbiti za poenostavitev, nam to ni uspelo sto odstotno. Kaj ti, uh, eh, ko se bomo pogajali o naslednjem finan, večjem finančnem okviru, se bodo ljudje osredotočili na nekaj drugega in ne bodo več toliko pozornosti posvečali po enostavitvi. Tako da sedaj imamo priložnost, da ločimo uh, razpravo o pravilih od razprave o zneskih. Ne smemo te, zamuditi te priložnosti, če želimo, da bi nam uspelo do začetku leta 2018. In na podlagi tega, kaj so povedale udeležene strani, ne smemo več čakati. Hvala lepa, z veseljem sem vam na voljo za vaše vprašanje. Voilà, no, kot vidimo, ploskanje, ki eh, veliko pove o eh, eh, tem, da eh, gospa generalna eh, eh, direktorica, kaj je bilo v to uloženega. Vendar pa je potrebno vedeti, da če pogledamo statistiko, ogromno število si želi poenostavitve in racionalizacije in mogoče imate glede tega kakšne svoje razmišljanja oziroma eh, kakšne predloge. In eh, dejstvo je, da se lahko zgodi, da eh, mi bodo tudi učitali glede načina, kako vse tega lotevamo. Hvala lepa. No, kot vedno se seveda podrobnosti, se hudič skriva v podrobnostih. Še bolj podrobno si bomo morali vse skupaj ogledati. To, kar ste predstavili, se mi globalno gledano zdi dobro. Pravzaprav sem se morala kar nasmehniti vaši prezentaciji, kaj ti vi nam sedaj kažete grafike, ki smo jih mi dali pripraviti in smo jih že pred šestimi leti kazali komisiji. Ne vem, če se spomnite recimo te piramide. Mi smo to pripravili, kaj ti želeli smo ponazoriti to vprašanje kompleksnosti naših pravil. In tiste, ki smo tukaj že dolgo, moram reči, da smo komisijo že dalj časa skušali eh, premakniti. Želeli smo, da bi združili finančno uredbo in pa osnovne finančne akte. Prvič ste nam to predložili, eh, to je stara zahteva Evropskega parlamenta, zahtev, že od njega zahtevamo poenotena pravila In eh, no, da ste se zdaj končno odzvali, že to si zasluži našo podporo. Dobro bi bilo, če bi spodbudili vse dele Evropskega parlamenta k temu, da vas podprejo. Gre seveda za staro zahtevo Evropskega parlamenta. Treba je poenotiti pravila. V, trenutku, v tem trenutku so naša pravila izjemno protislovna. Finančna uredba je. Uh, primerna samo za neposredno upravljanje, ne za druge dele. No, računsko sodišče pa seveda vse skupaj preverja in potem vedno znova tudi objavlja svoja priporočila. Tako da, če jaz recimo, uh, ogle, če recimo pomislim na to, kako dolgo se že s tem ukvarjam, potem uh, bi rekla, da je sedaj naša naloga to, da pomirimo druge odbore. Uh, finančna uredba, to je to, kar držim v rokah. Vidite lahko te eh, tabele treh stebrov. Finančna uredba je tako obsežna, zato ker smo vanjo sedaj vključili tudi eh, izvedbena pravila. Eh, pravzaprav ne ugotavljam tako velikih sprememb, ampak besedilo je vseeno pomembno, ker smo vsaj v besedilo vključili vse dopolnilne določbe. To je dobro, kaj ti sicer lahko vsi, uh, sicer se nihče iz finančne uredbe ne znajde. Uh, in potem je vse skupaj že uh, precej kompleksno. Tako da uh, mislim, da je treba sedaj izkoristiti priložnost, meni se ta predlog zdi dober in vse kolege iz odborov, iz strokovnih odborov želim pomiriti. uh, vsak odbor se mora ukvarjati za svojimi zadevami, ampak te zadeve so tudi med seboj povezane. Zato moramo vsi skupaj poskrbeti, zato, da nam bo uspelo. V parlamentu uh, se vedno znova pojavljajo prizadevanja, da bi vse skupaj razdrobili, vračali pristojnosti komisije, da bi iz tega izločili 50 uh, eh, drugih uredb. Uh, potem bi morali ta predlog zavrniti, to pa bi se mi zdela škoda. Če ne bomo sedaj dovolj pogumni, da vse skupaj poenotimo, da poskrbimo za neko eh, poenoteno sliko, eh, bomo res izgubili veliko priložnost. Mislim, da si moramo podrobno ogledati, kaj točno je mišljeno za določenimi spremembami. Eh, no, vi ste strokovnjaki, predvsem zato, da poenostavljate stvari sami sebe, sami sebi. Moramo pa poskrbeti za to, da, bodo, da bomo poenostavili postopke tudi za upravičence. Pri odpravi non-profit pravila, eh, kaj v praksi to pomeni? Eh, dogodek, ki eh, ima 50 uh, eh, tisoč evrov uh, dobička, organizacija pa je stala uh, veliko manj. Kaj se bo potem zgodilo z to razliko v zneskih? Uh, skratka, treba se je ukvarjati tudi z podrobnostmi. Um, imam še nekaj uh, vprašanj podrobno si nisem ogledala vaših predlogov, videla sem, da ste spremenili uh, nomenklaturo, da ste uvedli nekaj novih pojmov, tukaj treba seveda poskrbiti za jasne definicije, to je tudi običajno zakonodajno delo. Glavni izziv za naš odbor tukaj je to, da dosežemo, da bodo odbori sicer Eh, neodvisno odpravili svoj del naloge, ampak da bomo na koncu dobili neko celostno sliko. Eh, recimo, v tem trenutku se ukvarjamo z 500 eh, predlogi sprememb iz odbora za kmetijstvo, gre za greening. Tu pa imamo vseeno tudi časovnico, ko je treba spoštovati in zato bo moral vsak se zavedati svoje odgovornosti. Čim prej je treba začeti razpravo tukaj v parlamentu, veliko je pomisleko, skrbi. Eh, mislim, da bi morali na podlagi 54. člena se dogovoriti o tem, kako tukaj čim hitreje se lotiti dela, kako organizirati to, to sodelovanje. Uh, Eh, preseneča me, da je komisiji to uspelo eh, v vaši hiši, zato bi bilo res eh, škoda, če bi ta prizadevanja tukaj v parlamentu propadla. Hvala lepa in gospa so predsedujoča, kaj ti šlo bo za skupni odbor, da lahko predlagamo. Eh, in sicer eh, konferenco predsednikov odborov, eh, tako da lahko pri tem sodelujo tudi drugi odbori na podlagi člena 54. Imajo seveda izključno pristojnost, kar zadeva delovanje svojih odborov, šlo pa bo za to, da bodo odločbe, ki se nanašajo na poenostovitev, naprimer, če se ugotovi, da so tu še druge odločbe in da, eh, da je potrebno to izdvojiti iz besedila, iz besedila omnibusa, eh, pa eh, v tem primeru potrebujejo take določbe drugačne vrste zakonodajne podpore. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratka bom. Čudno je govoriti o finančni uredbi uh, kot o nečem novem, če se že v parlamentu osem let ukvarjamo s tem predlogom. No je pa res, da je pri predlogu komisije razvidnih nekaj stvari, na katere so že dolga leta tudi, opravljale tudi udeležene strani. Tako da seveda treba se bo vprašati, kako urediti vse podrobnosti finančne uredbe, ampak mislim, da veliko stvari gre v pravilno smer. V vaši prezentaciji eh, vidim, da ste sedaj vključili tudi prosovoljno delo nevladnih organizacij, to smo vedno znova zahtevali, ne samo nevladne organizacije, eh, ampak so to zahtevala tudi številna druga eh, združenja, recimo EU-forum in pa druge. Vedno znova smo zahtevali, da bi to vključili v računovodske izkaze teh združenj, potem tudi to poenoteno računovodenje. Spomnim vas, ko smo bili v Libanonu, v Jordaniji. Eh, številne organizacije so govorile o tem, da morajo včasih plačati ne samo eh, pet računovodij, ampak deset računovodij in da včasih eh, več svojega časa potrebujejo za izpolnjevanje ehm, obrazcev, kot pa za svoje dejansko poslanstvo. Tako da to je dober predlog pod pogoji, da eh, bo vse skupaj dobro urejeno. Eh, no, eh, tudi se strinjam s tem, da mora vse skupaj biti bolj usmerjeno v rezultate, ne toliko v ex ante ocene in pa všeč mi je tudi ta ideja ehm, kombiniranja finančnih inštrumentov, recimo subvencij iz strukturnih skladov, potem sredstev iz EFSI-ja recimo. Res je, da Eh, v številnih regijah in občinah poročajo o tem, da so ti postopki sedaj zelo zapleteni. Eh, in pa še ena pripomba, gre za dohodke iz eh, upravljanja finančnih inštrumentov in so namenjeni spet financiranju tega istega finančnega inštrumenta, ta predlog mi je všeč. In pa tudi predlog iz predstavitve komisije, to se navezuje tudi na to, kar je povedal naš predsednik. Dobro je, da, ima, da bi imeli poenoten sklad. Eh, s tem bomo tudi imeli lažji pregled na tem, kam gredo naša sredstva. Eh, dobro, morali bomo še razčititi vse podrobnosti, ampak mislim, da gre predlog v pravilno smer. upam, da nam bo končno uspelo poenostaviti to, kar želimo poenostaviti, kajti pogosto z našimi poenostavitvi samo še bolj zapletemo zadeve. Če nam bo tokratna poenostavitev uspela, bo to velik uspeh in uh, pripravljeni bomo bolje tudi na uh, razpravo o večletnem finančnem okviru. Takrat se bomo lahko potem posvetili številkam, če bomo sedaj uh, ustrezno. Um, poenostavili naša pravila. Skratka, mislim, da gre vse skupaj v pravilno smer. Uh, to je všeč odboru za proračun, potem uh, tudi, ko gre za nadzor nad proračunom, seveda ga je treba izvajati, ampak nadzor ne sme biti bolj pomemben kot pa izvajanje proračuna. Gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tri pripombe imam. Uh, Prvič, dobro bi bilo, če bi komisiji uspelo uh, uveljaviti to poenoteno uh, računovodenje. Frau Calvinio, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie da in Abstimmung mit dem Rechnungshof. Gospa um, Calvinio, vi ste rekli, da to od nas zahteva tudi računsko sodišče. Nima smisla, če si prizadevamo za poenostavitve. Računsko sodišče pa bi nas pol kritiziralo, uh, da uh, naknadno ne vemo, katera šola v Afganistanu je dobila uh, sredstva iz eh, skrbniškega sklada v okviru Združenih narodov, uh, kolikšen delež teh sredstev točno je bil uh, iz evropskega proračuna. Skratka, potem morajo vse institucije se med seboj uh, uskladiti in treba je. Um, se soočiti tudi za posledicami. Številni vaši predlogi so zelo prepričljivi, zato jim težko nasprotujemo. Ampak, če na prosojnico zapišete simple reporting, eh, ja, potem to verjetno pomeni, da Evropski parlament eh, več ne bo mogel eh, izvedeti vsako podrobnost, ki bi jo želel izvedeti in potem tudi eh, ne bomo imeli podlage za naše politične argumente in ne bomo mogli reči, ja, mi se pa tega nismo tako predstavljali. Eh, skratka, ne moremo se pretvarjati, kot da je kakršenkoli demokratičen nadzor strani parlamenta nekaj odvečnega. Tako da tukaj apeliram na kolege in kolegice. Eh, vedeti moramo tudi, kako izgleda druga plat medalje. In pa še ena točka eh, me nekoliko skrbi. Ehm, v do, dohodki in pa um, ehm, prerasporena sredstva bi ostala v isti postavki. Ja ne vem, koliko mi je to všeč. Uh, potem bomo spet slišali od računskega sodišča, da uh, finančni inštrumenti deloma ne delujejo tako, kot bi si to želeli, če gre za vprašanje stroškov, če gre za vprašanje vzvoda, eh, volumna, uloženih eh, sredstev in tako naprej. Eh, tukaj vedno leti na nas veliko kritik. Jaz sem tu kaj uh, pragmatik. Ne pravim, da so samo nepovratna sredstva super, ampak nikoli tudi nisem um, padel na te argumente sveta, da češ, da ja sicer morda dobite eh, manj denarja, ampak eh, iz finančnih instrumentov boste potem lahko, na podlagi finančnih instrumentov boste potem lahko dobili več sredstev. Tako da eh, tukaj se že moramo dovoliti, da tudi posežemo v te zadeve, če se to izkaže za potrebno. Hvala, gospod predsedujoči. Na hitro. Zdi se mi, da tukaj obstaja tveganje, da pademo v pozitivno skušnjavo, uh, torej tega, kar je predstavila gospa Kalvinjo. Tudi jaz sem pripravljen pasti v to skušnjavo ko vas eh, poslušam, pravzaprav slišim sam sebe pred 15 leti, pred 30 leti, ko sem deloval v Barceloni in v tamkajšnjih institucijah. In sem skušal uh, vplivati na exponte, ex post in ex ante uh, kontrole. Tudi o tem ste govorili. Ja, v redu, to je sicer lahko uh, kriterij, ampak. gre za veliko več. Pri tej operaciji eh, te skušnjave, eh, ki jo sedaj tukaj doživljamo, Za tem se skriva veliko več. Ja, to pravim seveda z vsem spoštovanjem do vas, gospa Kalvinjo. Gre torej tudi za spremembo fokusa nadzora nad eh, izvajanjem proračuna. Tega se moramo zavedati. Um tukaj bo treba že razjasniti odgovornosti. Vsaj, kar se tiče postopka, eh, tukaj bo parlament moral ustrajati pri nečem. Spoštovati morate organizatorsko neodvisnost parlamenta zakonodajne pristojnosti vsakega odbora je tudi treba spoštovati. In uh, tega ne moremo ne okrniti, ne zmanjšati na noben način. Uh, potem tudi, ko gre za večletni finančni okvir, uh, tudi tukaj je treba zagotoviti organizatorsko neodvisnost parlamenta. Potem, kar se tiče vsebine,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 treba je, ko gre za napake, poskrbeti za več nadzora, več preventive tudi strani parlamenta. V parlamentu gre tukaj predvsem za politične odločitve, ne gre za tehnične odločitve, za finančne odločitve. Vse, kar porabi Evropski parlament, vse, vsa sredstva, ki jih porabimo kot posledico političnih odločitev institucij, je treba tudi ustrezno nadzorovati. Če bo prišlo do spremembe kriterija upravljanja, potem tvegamo izgubo dela nadzora, eh, kakor je to, kako nas je na to upozorilo tudi. Um, tudi samo računsko sodišče. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Gospa Njerjeda. Ja, not going to stay long at this either. I think it's late and people are probably getting tired. Vem, da je že pozno in uh, ste že utrujeni, uh, vendar pa uh, nekateri vidiki, ki so bili izpostavljeni, naprimer tisto, kar zadeva uh, kmete in tako dalje, vse to je prav gotovo uh, dobrodošlo, vendar kot je rekla gospa Gresle, uh, hudiče v podrobnostih in. In kar zadeva te podrobnosti, tudi glede naprimer, na eh, druge ustanove, ki naj bi se ukvarjale s temi finančnimi instrumenti, da lahko vidimo, kako naj to zagotovi, da bodo potem eh, te organizacije delovale eh, v, navzven v javnosti in tudi na kakšen način bodo predmet, predmet kontrole. Hvala lepa, gospod Dopre. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi čestitev eh, komisijni službi, eh, kajti prav gotovo so tu dosegli naprede, kar zadeva kakovost eh, komuniciranja in mislim, da bo, se bo kmalo zgodilo, da bomo to lahko še posebej pozdravili. Vendar Sam nisem strokovnjak za uh, ta vprašanja in ne morem vsega dojeti vseh razsežnosti eh, vaših predlogov. Vendar pa se nagibam k temu, da vam verjamem in mislim, da je v tem predlogu veliko dobrega. Je pa res, da se tudi sprašujem v tej celotni uh, diskusiji o, o teh uh, finančnih pravilih. Uh, sprašujem se, če ni uh, Eh, tu še eh, vsebovanega tudi nekaj drugega. Eh, Naprimer, tu je govora o avtorizaciji skrbniških skladov znotraj, navznotr in zdi se, da Eh, ali se to nanaša na finančna pravila ali ne, v to nisem povsem prepričan, vendar pa eh, na vsak način pa prav gotovo eh, je v nečem relevantno in zato se sprašujem, ukolikor se to še nanaša tudi na finančna pravila, Eh, na sama prizadevanja za poenostavitev, kako to eh, vključiti v finančne, eh, finančna pravila. In torej, ko je govora o oblikovanju finančnega, finančnih pravil in proračuna. Potem je tu še en stavek in želel bi vašo pojasnilo. Prvič, torej avtorizacija eh, skrbniških skladov v Evropski uniji, potem pa tisto, kar se nanaša na to besedilo omnibus. In sicer možnost eh, prerasporediti eh, te sklade na tako imenovane instrumente, level instruments. Kaj to pomeni? Tega ne razumem. Prosim, če to pojasnite. ali gre naprimer za določen seznam. Zdi se mi, da je to pomenljivo, vendar nisem posem dobro doumev v čem. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, predsednik. Poenostavitev plačilnih pogojev je nekaj, kar bo prav gotovo pozitivno, eh, zlasti, če je tu govora naprimer o 30-dnevnem eh, 30 eh, roku, če so pravila javno jasno zastavljena, potem bo to prav gotovo pripomoglo k poenostavitvi. Potem gre tu tudi za upravljanje strukturnih skladov in uh, kar uh, zahteva morda uh, bolj poglobljeno analizo, kajti že do sedaj je prišlo do do zamud, zamud v plačilih v zadnjih letih in teh poglobljenih analiz nismo izvedli, zato da bi lahko razumeli, kaj je njihov vzrok oziroma kaj je vzrok za uh, te zamude. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Če mi dovolite. No, moram reči, da se mi zdi vaš pristop izjemno pozitiven, pa tudi eh, vaša sama predstavitev je bila zelo obetavna. Vendar pa, kar bi si še želel, je, naprimer, da bi to ilustrirali na dveh ali treh konkretnih primerjih, kako bi lahko prišlo do te poenostavitve. Uh, In eh, zato, da bi lahko morebiti imeli, vzpostavili pilotni projekt s sodelovanjem dveh ali treh izmed nas. To, eh, eh, vendar pa se zdi, ko da ravnamo tako, da povozimo pobude. Ali bi bilo možno, gospa generalna direktorica, da bi pustili malo prostora tudi za inovacije? Kajti, če eh, nečem, z nečem eksperimentiramo, potem je to seveda sicer težko. In eh, kar tudi pomeni, da vzamemo pogum, eh, komorkoli bi se želel tega lotiti oziroma možnim kandidatom. In to je tisto, kar me muči. Ko smo, na primer, preučevali na licu mesta, rekli smo si, to je nekaj, kar je bilo pač izglasovano tekom let, vendar pa bomo do leta 2018 mi tisti, ki bomo uživali prednosti te regulative oziroma teh pravil, bolje rečeno, in zato moramo delovati precej hitro. Mogoče bi bilo dobro morda organizirati enodnevni ali dvodnevni seminar, da bi spregovorili o poenostavitvi. E, to ne bi bilo dobro samo za samo komisijo, ampak za vse deležnike. In tudi za njih je prišel čas, da upoštevajo vso to eh, zapletenost eh, tudi nacionalnih pravil in eh, kaj ti pogosto, ko pa pride do česar koli, kar se ne obnese, kar ni dobro, se to potem prevali na komisijo, rekoč njena krivda je. Tako da se mi zdi to izredna pobuda, čudovita pobuda, vendar pa moramo narediti vse, da ne bomo konec koncev potem prišli v situacijo, ko bo to vendarle samo neka izmenjava mnen oziroma komunikacija. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem vam, kajti eh, vsi komentarji so bili zelo eh, umestni. To, kar ste povdarili, ne, prav gotovo ne gre samo za nekaj, kar predstavlja komuniciranje eh, oziroma izmenjavo, zgolj izmenjavo. In kajti re, na tem smo delali eh, zelo poglobljeno in vsak teden za tedno smo se spraševali, ali smo dejansko naredili dovolj v smeri poenostavitve. Naredili smo to, ne da bi ogrozili ravnovesje in sistem za izvajanje programov, kajti s tem se je konec koncev vendarle že začelo. E, tako da zato da ne bi prišli v situacijo, ko bi bilo potreba, potrebno znova oziroma začenjati znova. In nasploh, skratka, eh, smo, eh, se, smo razpravljali o možnostih in sicer glede na celoten sistem. Eh, Če vzamem to vprašanje non-profita, eh, gospa Gresle, seveda ne moramo plačeva, eh, plačevati več, kot je možno. Istočasno pa ne moremo imeti pravil, ki bodo eh, pomenila, da naprimer določenemu univerzitetnemu profesorju ni mogoče plačati za članek, eh, eh, ki ga objavi in eh, tako dalje. Kajti vse to lahko hitro postane dobiček. Potem ta stopnja 100 odstotkov plačila, to je eno, drugo pa ne smemo spregledati projektov, ki imajo izglede za uspeh. Kar pomeni, da moramo biti pripravljeni na iskanje pravega ravnotežja in eh, več eh, spoštovanih poslancev je omenilo tudi vprašanje poroč, eh, por, poročanja. In če, to, če tega ne uvrstima, potem nam to dozame možnost. Tako da ne zmanjšujemo število, število poročil, pač pa se zauzemamo za racionalizacijo. Potem sodelovanje s partnerji. E, naprimer, izogibati se moramo podvojevanju e, nekega e, dela. Če naprimer ocenjujemo določen stebr in že vemo, da obstajajo o tem že dobra poročila, potem tega ne podvojimo. Potem, naprimer, tu so eh, tudi podrobna eh, poročila. In eh, tu smo upozorili tudi na to, da nič ne poteka na tak način, da zmanjšujemo preglednost. Tu je samo eno področje in to so skrbniški skladi. Tu predlagamo, da se vloga parlamenta ukrepi. Zakaj smo predlagali, da razširimo to možnost skrbišnjih skladov navzven? Zato, ker se nam je zdelo, da eh, tako, tak instrument potrebujemo, zato da eh, eh, lahko rešujemo krizo in eh, eh, ta možnost mora še naprej obstajati in sicer v kontekstu te, te tako imenovane geometrije variable uh, variabilne geometrije, na vsak način pa to ni uh, sedaj eh, nek uh, pristop k oblikovanju proračuna. Torej predlagamo, da se okrepi vloga parlamenta na področju skrbnišnjih skladov. Potem to vprašanje, to ne pomeni, da prehajamo v celoti od sistema ex ante na ex post, vendar imeli smo te Eh, ex ante stebre, potem smo imeli tudi vse te dokumente, kjer je eh, bilo navedeno, Eh, navedeno, za katere so odgovorni partnerji eh, in tako dalje. Če izvajamo kontrolo eksante in ugotovimo, da eno od naših partnerjev ali eh, naprimer Svetovna banka že ima podobna pravila, potem moramo poiskati nekaj ekvivalentnega za to, da ustvarimo večjo sorazmernost. Potem tudi gospa Jada, ki je eh, govorila o eh, drugih partnerjev. In tu eh, vsa pravila, ki so kompatibilna, bi morala priti v poštev, ko gre za Evropsko investicijsko banko. Vendar pa zahtevamo, da so v tem primeru te zahteve te zahteve postavljene v okviru javnih eh, organizacij in v ta namen eh, je potrebna tudi zakonodaja. Potem vprašanje gospoda Depreja, eh, kar se nanaša na razpored, razporeditev skupnostih instrumentov. Naprimer, če Eh, se pojavi določeno dve, tveganje z vidika obveznosti, zato ker eh, določene države članice ne morejo razviti to vrstnega finančnega instrumenta, eh, ker nimajo ustrezne podlage in je rečeno, to je potrebno prenesti na in, in mora postati instrument skupnosti. Z drugimi besedami to ne pomeni, da preuredite denar tega instrumenta nekam drugam, temveč, eh, da eh, če je to možno oziroma lažje izvesti na ravni skupnosti, narediti tako. Skratka, ne eh, tako, da se taki državi članici na tak način ta pristop razloži glede take uporabe teh instrumentov. Eh, potem tudi to dvojno poročanje, kaj ti vemo, da obstajajo zahteve, ki se nanašajo na strukturne sklade ali pa naprimer na instrumente in eh, dogajalo se je, da je prihajalo spet do podvajanja, naprimer, ko gre za okoljske zahteve ali druge zahteve. Eh, Eh, tako da ni potrebno, naprimer, v tem primeru ponovno zahtevati za eh, možnost takega plačila. Mislim, da sem bolj ali manj odgovorila na vsa vprašanja. Eh, sedaj morda samo še pripomba v zvezi z institucionalno razsežnostjo. Pozdravljam to pobudo za organizacijo seminarja, eh, ko bi lahko predstavili naprimer eh, konkretne primere in eh, tako, da bomo z veseljem vas, z vami razpravljali o podrobnostih. Eh, in eh, na parlamentu pa je seveda, da eh, se vidi, na kakšen način lahko posamezni odbori prispevajo k tej razpravi. Ali bi tu lahko bili prisotni tudi predstavniki lokalnih ravni, zato da lahko vidimo, kako lahko ta komunikacija po, eh, poteka, eh, da eh, tak dogodek lahko organiziramo eh, z deležniki. Zdeležni, z eh, regionalnimi eh, oblastmi in eh, podobno. In vedno znova pri tem ustrajam, kaj ti z vidika proračuna je to zelo pomembno. No, nismo pa povedali tega, kar smo povedali, zato da hočemo eh, čim bolj okrepiti eh, vlogo eh, samega parlamenta, ampak pravzaprav samo zato, da bi lahko prišli v čim krajšem času do rešitve do poenostavitve. Najlepša hvala, spoštovana gospa, nikakor nismo dvomili v, vaš, v iskrenost vašega pristopa. Vse to pa tudi pomeni, da bomo morali vse to uh, Eh, podrobno spremljati. Eh, gospa Kalvinjo eh, dobi spet besedo v, v zvezi z dopolnilnim pismom. Lep večer, gospa Grasle. Bon, alors, l'amending letter. Ta tako imenovani amending letter. Eh, dopolnilno pismo številka ena. Najlepša hvala za besedo. Eh, skušala eh, bom biti čim krajša, vem, da je že pozno, ne bi vas želela dolgočasiti, vendar pa je to dopolnilo pismo tudi zelo eh, pomembno, kajti običajno ob tem času v letu eh, pripravimo eh, to vrstno eh, pismo in predmet tega dopolnilnega pisma je, da van vključimo najnovejše informacije, eh, zlasti tisto, kar izhaja iz kmetijskega proračuna in ko enkrat pregledamo prihodke in odhodke, potem eh, običajno popravimo Eh, proračun za naslednje eh, leto. To pismo je nekoliko drugačno, ker smo vam vključili vse predloge za leto 2017, eh, zato da lahko potem to vključimo v, v ta v ta umestni pregled za leto 2017. In tu boste videli, da, videli, da se to nanaša zlasti naprimer, na 500 eh, milijonov eh, za mlečni sektor. To je bilo v predlogu proračuna že. Eh, milijon za eh, sadje in zelenjavo, tukaj pa 500 eh, milijonov na podlagi že objavljenih ukrepov. Potem ti dodatni ukrepi prek Eh, prek prihodkov, eh, dodeljenih prihodkov, eh, če se ne motim, pa glede zmanjšanja, to zmanjšanje ni bilo, če se ne motim, večje od 7 milijonov. Poleg tega smo vključili v osnutek proračuna, v predlog proračuna tudi povečane izdatke Eh, in sicer na dveh glavnih področjih, rast in eh, delovna mesta in migracije. Kar zadeva eh, rast in nova delovna mesta, tu smo predlagali povečanje za 50 milijonov v okviru obzorja 2020 in kosme. E, tu so tudi programi, v te podrobnosti ne bom e, šla, kaj ti vem, da gospod Fernandez e, vedno zelo veliko govori o teh programih in da jih je potrebno ukrepiti. Potem je potrebno povečati oziroma razširiti Eh, oziroma ukrepiti predlog, ki se nanaša na povezljivost eh, prek eh, Wi-Fi-ja in poleg 50 milijonov za Erasmus, zlasti na področju, na področju vajna, vajništva. To je zelo pomembno in tudi nismo vključili samo tega, temveč smo zagotovili tudi finančni profil do leta 2020 za vse te programe in eh, ti ukrepi. Eh, potem seveda sprožijo tudi eh, vrsto obveznosti in vse to umeščeno v, v razpoložljiva sredstva. Eh, potem je potrebno predvideti še eh, eh, skupno maržo za obveznosti. Eh, in zato predlagamo, da to naredimo skupaj s svetom, eh, tako da bo komisija to predlagala, ko bomo to eh, skupno maržo obveznosti dobili spomladi 2017. Tako da že takoj predlagamo, predlagamo popravek proračuna, da se vključi še to. Potem eh, na drugi strani migracije, 750 milijonov je naš eh, predlog za to, da eh, podpremo program partnerstva z, z, z državami in sicer je to poseben ok, okvir. 500 milijonov za instrument sodelovanja, sodelovanje in 250 milijonov 250 milijonov v Evropski sklad za trajnostni razvoj, to je sedaj predmet eh, pogajanj, potem tudi nekatere, eh, eh nek, torej nekatere dodatne prerasporeditve, zato da pridemo do 275 milijonov. Eh, potem eh, imamo tu vsoto eno milijardo eh, do leta 2017 in sicer iz naslova, eh, iz naslova nepredvidljivih eh, dogodkov. In to je potrebno narediti čim prej, zato da ne obremenimo preveč zadnjega dela tekočega oziroma prejšnjega proračuna. In eh, od leta 2017 do 2020, ehm, dva leta 2017 in poglavje 5 eh, za leto 2019. Predlagamo tudi ukrepitev eh, Europola z 20 dodatnimi, dodatnimi eh, mesti in pa da omogočimo Frontexu in eh, eh, agenciji Evropske unije za eh, azil, eh, da jim omogočimo, da najamejo ustrezne strokovnjake eh, in zato tu predlagamo eh, tudi večje število razpoložljivih mest. Predlagamo tudi tri spremembe, ko gre za operativne izdatke, da poenostavimo in racionaliziramo uh, Eh, logistični eh, sistem, predlagamo, da eh, prenesemo, da prenesemo določena mesta iz oddelka oziroma razdelka 2 v razdelek 5. Vse to bo pripeljalo do potrebne sinergije in eh, tudi omogočilo, da eh, se pridobi ustrezne eh, kadre. Drugič predlagamo tudi, da vključimo v proračun potem vsega, plače, celoten plačni sistem in eh, kako rastejo plače, evolucija eh, plačil in sicer v svežnju eh, enajstih držav članic in uh, odgovorni proračun pomeni, da bodo te številke verjetno više od tistih, ki so že vključeno v splošni proračun, kar pa zeva administracijo, smo uh, tu uh, predlagali uh, tudi določeno število uh, delovnih uh, mest in pa uh, to eh, dopolnilo eh, pismo, torej eh, pravzaprav postane potem tudi del celotne dejavnosti okrog letnega proračuna, proračun za leto 2016, potem predviden proračun za leto 2017 s tem dopolnilnim pismom. Vse to skupaj naj bi potem privedlo do možnosti, da vse to zaokrožimo. Hvala. Hvala lepa. To dopolnilno eh, pismo. Eh, torej, sedaj smo obravnavali to točko eh, dopolnilnega pisma, sedaj pa prehajamo na naslednjo eh, točko eh, dnevnega reda. Um. In sicer nadaljni ukrepi po trialogu. Ja, hvala. Veliko tega, kar je tu napisano, niti ni vredno uh, naše kritike. Eh, ker zadeva kmetijsko politiko, so stvari takšne, kot smo pričakovali, kar zadeva Evropski eh, parlament. To je tudi že bilo upisano v smislu neke politične volje. Eh, povišanje teh sredstev je na ravni, ki smo jo pričakovali. Me pa veseli, da ste vendarle šli po poti, ki ni brez tveganja in da ste sem vključili tudi tiste dele, ki so ve, povezani z vezanjami plačili. Ampak eh, svet je bil bistveno manj eh, fleksibilen kot mi in je stvari samo zakompliciral, ker je le tiste upravne eh, vidike prevzel, kar pa zadeva samo krepitev povečanja sredstev, pa se to sploh v bistvu ni zgodilo. Zdaj, jutri vprino bom vprašal, kako in kaj, ampak itak že vemo, kakšen bo odgovor. Zdaj, glede krepitve, veseli nas, da na številnih točkah Evropski parlament je naletel na podporo komisije. Samo osebno bi si želel, da morda naše pomisleke glede ponovne vzpostavitve ravni za povezovanje Evrope in eh, obrozore 2020 vrnemo na obdobje pred FCM. Skratka, veliko zadev se izboljšuje, veselilo bi nas, če bi rekli, ja, ok, denar, ki je dodatno na voljo, bomo porabili za tiste namene, ki so bili prej opredeljeni v proračunu, da torej, vrnemo na ravni pred FCM, to je nam rešeno od prioritet. Torej, postopek, ki ga predlagate, je zanimiv, ker zadeva pobudo za poslovanje mladih. Tu se nekoliko sprašujem, kako naj berem te številke, ki so pred menoj, ampak zdaj po vašem pojasnilu je vse skupaj jasneje. Namreč ta dodatna milijarda, vse vaš namen, no je tak, da to dodatno milijardo čim prej v letu 2017 mobilizirate. Želeli bi si seveda še nekaj več. Ampak eh, nedvomno se bo dalo s svetom še pogajati o tem, ali bodo ostali na tej ravni ali šli bolj v smer našega predloga. Lansko leto smo pod vodstvom gospoda Fernandeša dosegli politični dogovor s svetom, namreč da če bo pobuda za poslovanje mlade se izkazala da uspešno, bo svet dal soglasje k krepitvi sredstev na tem področju. Tako da tu se da moramo samo še pogovoriti samo v narekovajih, kakšna ta številka bo. Nekoliko nezadovoljen sem z vašimi predlogi glede globalne Evrope, to se mi zdi nekoliko enostransko, v trilogu sem se tega že dotaknil. Torej, humanitarna pomoč. Tu si vsekakor želimo, da sredstva, ki so tu na voljo, povečamo in eh, da ne bo nujna pomoč tu edina na katero se lahko zanašamo in to velja tudi za inštrument za stabilnost in mir in pa za sosedsko politiko. Torej, ali DCI, ali no, bi moral konkretneje reči. No, vaši predlogi se mi tu zdijo nekoliko preveč enostranski. Uh, Zdaj, ko gre za to, da bi številne smiselne predloge nadomestili z Evropskim skladom za trajnostni razvoj, no tu smo zopet pri tem, o čemer smo govorili prej. E, ta sklad, vsaj jaz pač se delam e, nekaj pomislekov tu, bi lahko povezali z dvema pomankljivostima. Namreč e, pomankanje te dodatnosti, ki jo kritiziramo pri EFSI-ju in to bi veljalo potem tudi za Afriko in potem so tu še drugi inštrumenti, ki so verjetno tudi ustrezni za to, da dosegamo svoje politične cilje, ampak bi njih posledično oslabili. Mislim, da se bomo še na dolgo in široko pogovarjali s poročevalci v senci o tem, ali lahko zadevo podpremo v tem obsegu ali ne. Hvala. Merci. je voulais vous dire combien M. Tarrant est malheureux de ne pas être. Ja, lahko vam povem, kako zelo nesrečen je gospod Tarant, da ga ni danes eh, m, tu in eh, ne more sodelovati pri razpravi o nadaljevanju trilogu prejšnjega tedna in njegov poletalo za muja, tako da ni z nami. E, poročevalci za proračun 2016 imate kaj za dodati? Jose Manuel Fernandez. Imam prošnjo in upam, da bo svet čim prej pripravljen zadevo oceniti, pripraviti mnenje, stališče o tem dopolnilnem pismu, ki je izredno močno povezano s proračunom 2017. Seveda, ne, ne samo zelo povezano, bo vključeno v spravni postopek, ampak je pa zadeva tudi zelo tesno povezana z cilji srednjeročnega pregleda in to je tudi dokaz tega, da sta proračun 2017 in srednjeročni pregled eh, intimno povezani temi in pomembno je, da bo svet vendarle pripravljen skupaj razpravljati o teh dveh eh, temah. Ja, in z tega stališča ne moremo reči, da nas eh, ta trialog kakorkoli pomirja glede naših skrbi, kaj ti ni isti svet, ki se pogaja v trialogu za proračun 2017, gre namreč za formacijo ECOFIN, formacija, ki pa se pogaja o srednjeročnem pregledu, pa je svet za splošne zadeve. In, uh, kot razumene sveda splošne zadeve, mm, ne bi imel mnenja o mnenju komisije, kajti na predvečer zaključ, in to na predvečer zaključka spravnega postopka o proračunu za 17. Dobro, ne vidim drugih prošenj za besedo. To pomeni, da so bili naši govorniki izredno jasni in prepričljivi. Tako da gremo zdaj lahko naprej na naslednjo točko in sicer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 smo že dejali, da ne bi bilo smiselno države ne kaznovati. Ja, želite, da sem hiter, je ja, res? Ja, ok, bom hiter. Torej, torej, gre za to, da ne želimo sankcionirati ljudi, ampak državo. In uh, začasna ustavitev financiranja je bistveno strožji ukrep kot pa sankcija, ki je ni bilo. In eh, tu govorimo o sankcijah, ki jih ni bilo za Portugalsko in Španijo. In eh, istega mnenja sem še naprej, istega stališča in upam, da bo to tudi soglasno stališče odbora za proračun. Ja, hvala poročevalcu. No, kljub eh, pozni uri bi se posvetoval z vsemi člani odbora, ali je mnenje gospoda Fernandeša mnenje, ki bi utegnilo naleteti na soglasno podporo. No, to pa je zelo obetavno. Mislim, da smo s tem izčrpali dnevni red. Naslednji sestanek 9. in 10. septembra v Bruslju, eh, novembra, pardon, in če ni več prošen za besedo pod točko razno, ugotavljam, da lahko sejo zaključimo. Še enkrat hvala, da ste bili tu do tako pozne ure z nami.